Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 29. septembra leta 2011, se sedaj ponovno začenja. Postopkovno vprašanje, gospod Stevens. Obisk delegacije v Iran, če se prav spomnim. Kolega Stevenson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes do povdan smo dobili novice, da je ameriška vlada odkrila zaroto Irancev, da bi umorili veleposlanika Saudske Arabije v Washingtonu. Dobili pa smo tudi novice, da je bilo pre, oziroma na smrt obsojenih 300 zapornikov, ki jih bodo usmrtili zelo v kratkem. To so tisti ljudje, ki so bili aretirani v oporih v Tehranu in drugih mestih, takrat, ko so potekali protesti. To so večinoma študentje in uh, grozi jim masovno, masovni pomor. Mislim, da je to zelo velik korak nazaj. Konferenca predsednikov se je odločila, da v dveh ali treh tednih pošlje v Iran delegacijo. Mislim, da je sedaj Iran že predaleč. Ne dovolimo jim, da dobijo toliko publicitete in toliko medijske pozornosti. Zato mislim, da bi morali razmisliti o odločitvi konference predsednikov. Hvala. Hvala lepa. Vašo pripombo bomo prav gotovo upoštevali. Eh, Gospod Salato, izvolite. Eh, Gospod predsednik, v luči tega, kar smo ravno kar slišali in glede na to, da sem sam del medvladne delegacije s Teheranom, smo z italijanskimi kolegi v delegaciji proti temu, da misija odpotuje v Iran in prosimo tudi urad predsedstva, ki je sprejel odločitev, da se tja odpotuje, še enkrat razmisli o tem, kajti s tem bomo samo dajali publiciteto iranski vladi. Hvala. Uh, Hvala lepa. Vaše predloge bomo upoštevali.